Spoštovani kolegi, rada bi začela, ker imamo zelo natrpan dnevni red danes popovdne. Prosim, da zasedete svoja mesta. Nataknite si slušalke, če jih potrebujete. In prešla bom na nemščino. Spoštovane kolegice in kolegi, Prisrčno dobrodošli. Začeli bomo s popodansko sejo. Gre za skupno sejo odbora za zunanje zadeve in za kulturo in izobraževanje. In rada bi se zahvalila članom odbora za zunanje zadeve, da so se nam pridružili. Rada bi se opravičila v imenu gospe Kosta. Je poročevalka našega odbora za današnje poročilo, ki ga bomo obravnavali. Danes ni mogla priti zaradi tega, ker 60. obletnica rimske pogodbe ni upoštevala današnje seje in zaradi tega je bila gospa Kosta zadržana. In verjetno vsi razumete, da se je odeležila praznovanja v Rimu. vem, da je z Julie Watt zelo dobro pripravila to predstavitev za danes in zato jo bo Julie Watt tukaj nadomestila. Gospod Brok je ravno tako dejal, da bo zamudil 15 minut, ker pa imamo veliko dela pred seboj bomo kar začeli in se nam bo pridružil kasneje. Začeli bomo s prvo točko dnevnega reda, gre za sprejetje dnevnega reda, ker ni nobene pripombe. Smatram, da lahko dnevni red sprejmemo. In še sporočila predsednice, to je druga točka dnevnega reda sporočila bi, da imamo tolmačenje v francoščino, nemščino, italijanščino, nizozemščino, danščino, grščino, španščino, češčino, stoščino, mačarščino, litvanščino, polščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. Rada bi vas spomnila na to, da se sejo predvaja v živo po spletu. Tretja točka dnevnega reda gre za sprejetje zapisnikov sej 9. januarja 2017. Ima tukaj kdo kašno pripombo? Kaže, da ne. S tem lahko tudi zapisnik sprejmemo. Sedaj pa gremo na četrto točko dnevnega reda in to je razlog za današnjo skupno sejo. Gre za samonicativno poročilo o strategiji Evropske unije za mednarodne kulturne povezave. Poročevalca sta Elmar Brok iz odbora za zonanje zadeve in Silvija Kosta iz odbora za kulturo. Oba poročevalca sta že predstavila delo na izmenjavi dne 9. januarja in nakazala, v katero smer želita iti. Od takrat so potekali pogovori in oba sta predstavila svoje mnenje v tem poročilu gre za zelo pomembno poročilo, kajti vsi veste, kako zelo pomembna je kultura tudi v mednarodnih odnosih in da tudi na tem področju poteka razvoj. Preden dam besedo poročevalcema, bi pozdravila gospoda Fistezena, ki tukaj zastopa predsednika za zunanje, za, odbora za zunanje zadeve. Izvolite, gospod Fistisen. Beseda je vaša in lepo, da ste z nami. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, da ste organizirali to sejo in predstavitev snutka poročila. Kot ste povedali, je kultura zelo pomembno področje v mednarodnih odnosih. Diplomacija je zelo pomembna za mednarodne odnose, še posebej kulturna diplomacija. Ta odpravlja in ustranja meje in spodbuja sodelovanje med različnimi skupnostmi. Sedaj bomo predali besedo obema poročevalcema. Prva ima besedo gospa Vat, ki bo govorila v imenu gospe Kosta. Izvolite, pet minut imate na voljo. Uh, Najlepša hvala. 60 let po rimski pogodbi se Evropska unija sooča z novimi izzivi glede miroljubnega sobivanja v svetu. Gre za izzive, kot je identiteta kulturnih vrednot in vrednotna splošno. Če si Evropa resnično zasluži Nobelovo nagrado, ki je dobila, mora začeti znova in kultura mora postati spodbuda za miroljubne odnose in sodelovanje, kot tudi mir po svetu in boj proti vsem vrstam radikalizma in terorizma. Kultura mora biti četrti stebr za trajnostni razvoj skupaj z okoljskim, gospodarskim, socialnim stebrom brez pravice do dostopa do znanja in kulture, brez eh, sodelovanja v kulturni kulturi in eh, dialogu ne more kultura obstajati. Zato smo pozvali k novi spodbudi za kulturno izobraževalno politiko s desetimi prednostnimi nalogami, da se spoštuje raznovrstnost različne identitete in vrednote. Podpreti je treba tudi kulturo v kohezijski politiki, v raziskovanju, treba je okrepiti kulturno razsežnost v digitalni strategiji, kot tudi s postavitvijo programa za kulturno dediščino za obdobje 2018. Danes je resnično lepa priložnost, da začnemo izvajati v praksi to, kar si želimo doseči. Evropska unija ima vedno večjo vlogo v mednarodnih odnosih. Odbor za kulturo je že zaprosil leta 2011 za takšno strategijo, da bi vključili kulturo v mednarodne povezave in vsega leta 2014-2015 smo To povdarili v svetu in italijansko predsedstvo je povdarjalo, kako zelo pomembna je kulturna diplomacija. Zelo pomembno je, da delimo poročilo z bivšim predsednikom odbora za zunanje zadeve Elmarjem Brokom, kajti povezati moramo oba odbora za to, da odpremo novo fazo za mednarodne kulturne odnose in da okrepimo sodelovanje med državami, člancami, civilno družbo, kulturnimi ustanovami in mednarodnimi organi za nove vrste mednarodnih politik in sodelovanja in za novo vrsto partnerstva, izmenjave, dialoga in pristopov in spostavitvi omrežij. Ključnega pomena v tej komunikaciji je, da imamo prvič pregled vseh inštrumentov, sredstev, dejavnosti, programov in projektov, ki jih Evropska unija podpira na mednarodni ravni, ki imajo skupni imenovalec in to je kultura. Komunikacija se osredotoča na prednostne naloge, ki so podpora kulture za gospodarski in socialni razvoj. To je razsežnost, ki ga podpiramo in podarjamo v našem poročilu v okviru celovite politike za kulturo in kulturne sektorje. Podpora kulture in dialoga za miroljubne odnose in povezovanja tudi to podpiramo znotraj kulturnega dialoga in kulturne raznovrstnosti, kot tudi izobraževanja in podpore evropskih temeljnih vrednot in sobaši. Podpiramo kulturno dediščino, jo želimo zaščititi in želimo vrednoti in zaščititi kulturno dediščino, ker je to zelo dober vir za turizem, za gospodarstvo in za vključevanje. Veliko akterjev igra pomembno vlogo na področju kulturne diplomacije. Evropska komisija z različnimi generalnimi direktorati, Evropska služba za zunanje zadelovanje, delovanje delegacije držav članic Evropske unije, UNIK, UNESCO in tudi druge platforme in mreže si prizadeva za to komunikacija. Komunikacija poziva k bolj celovitem pristopu in sodelovanju med temi organi. Uh, in da identificiramo orodja in sredstva. Tukaj so pomembni programi, kot je obzorje 2020 in Erasmus+, Plus, ki želita odpirati in ohranjati odprtost kanalov za izmenjavo znanja in idej, ne glede na to, eh, kakšen je izvor, veroizpoved ali etnična pripadnost državljanov. Zato potrebujemo konsolidiranje, da je javnosti in če so koristi vidne lahko samo v prihodnosti. Imamo štiri področje, objektivnost, upravljanje orodja in eh, pristop, ki se osredotoča na državljano. Osredotočila se bom na tri. Pri ciljih bi To je Silvino poročilo, je italijanka, se opravičujem. Torej, želimo pospešiti sodelovanje med Evropsko unijo in partnerskimi državami in eh, spodbuditi globalni red, svetovni red, ki bi spoštoval pravno državo kulturno sodelovanje, medsebojno razumevanje, raznovrstnost in temeljne vrednote. Treba je spoštovati subsidijarnost in sorazmernost na področju kulture in moramo pa priznati, kako zelo veliko prednosti prinese sodelovanje. Zato potrebujemo učinkovito strategijo za evropske mednarodne povezave. Je zelo pomembno in pa tudi prvi korak naprej pozivamo tudi, da bo kulturna pravica postala del človekovih pravic in da bo kultura imela pomembno vrednoto kot sam steber znotraj trajnostnega razvoja. Imamo tudi oddelek o upravljanju in orodju, tega ne bom prebrala. Tukaj se navaja konkretne dejavnosti. In za konec bi rada povdarila, dve točki, ko gre za pristop človek do človeka. Treba je vključevati akterje, kot so nagrada, luks in mapiranje različnih akterjev, civilna družba, zato da lahko izboljšamo lokalni dostop do kulture in do sredstev in povečamo sodelovanje imamo tudi kolaborativni pristop pri orodju, ki jih imamo na voljo. Pri tem pa je posod treba upoštevati tudi ravnovesje med spoloma. Silvija pripričana, da bomo sodelovali za okrepitev tega poročila, s tem se strinjam tudi sama, to si želimo doseči in zato si prizadevamo tudi v Evropskem parlamentu. Rada bi se zahvalila poročevalcem v Cenci za prispevek. Evropska unija se sooča s krizo, izzivami, izzivi, vendar pa to pomeni tudi nove priložnosti. Osredotočiti se moramo na slednje in izkoristiti to priložnost. Najlepša hvala za dobro upravljeno nalogo. Sedaj pa ima besedo gospod Brok v imenu odbora AFET. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Po tej predstavitvi sem prepričan, da gre za odlično poročilo. Sploh nisem vedel, koliko smo uspeli stlačiti v to poročilo. V resnici pa sem mnenja in s tem se strinjam, da je kulturna politika tudi v zunanih odnosih izjemno pomembna. Dejansko je, da nas kultura povezuje, ki odpravlja konflikte in spore tudi na mednarodni ravni. Kultura nas povezuje in nas ne ločuje na več področjih je dosti bolj učinkovita kot zunanja ali trgovinska politika. To sem tudi osebno doživel. Ko, naprimer, potujem v tujino za politične dogovore, si preberem nekaj o zgodovini in kulturi te države. Veliko krat je to dosti bolj učinkovito v pogovorih in v dialogu, zato da razumemo to državo. Gospodarski podatki se spreminjajo, kultura in mentaliteta v določeni državi pa je dosti bolj ukorenjena tu v zunanjo politiko države, kot si lahko zamišljamo. Možnosti znotraj družb, tudi med državami, so zelo dejavne tudi, ko gre za kulturni pristop. Tudi to je del zgodovine Evropske unije. Evropske, evropski narodi so zelo eh, raznolike, raznolike glede kulture in s takšnimi argumenti nimamo nobenega izgovora, da podjarmimo druge države. Tako menijo nacionalisti, tako menijo Gert in Le Pen in tako dalje. Mislite, da, da mislijo, da so Francija, Nizozemska ali Nemčija na prvem mestu. To je nesmisel znotraj Evropske unije in tudi po svetu moramo dokazati, da kjer obstajajo kulturne razlike, ne gre za superiornost ali manj vrednost, ampak da gre za bogatstvo. To velja v Evropski uniji in v človeštvu nasplošno. Ko to razumemo in ko razumemo zadinjeni v raznolikosti, potem nam to daje skupno točko in nekaj skupnega za razvoj neizmerno zanimivih področji. Erdogan se je odločil za razkol med vrednotami in med kulturo zaradi svojih volilnih razlogov in interesov. To je vedno slabo, posod. Zato se mi zdi ta zavestni pristop do kulture zelo pomemben. Ko to začnemo pravilno, pravilno izvajati, je to lahko enako učinkovito kot drugod. Tukaj gre tudi za izmenjavo študentov, akademikov. Ti imajo dolgotrajne posledice in rezultate in na njih vpliva še 30 let po tem. Prispeva tudi k gospodarskemu uspehu. Ko v Evropo pridejo inženiri iz eh, pacifiškega območja in če jim damo možnost za izobraževanje in po 30 letih, ko naročijo stroje, jih naročijo iz države, kjer so se šolali. Veliko krat eh, želimo kulturo postaviti na strani kot nekaj lepega, vendar pa ima kultura lahko tudi praktične posledice. Takšne argumente moramo uporabiti in, in o tem prepričati tudi akterje v nacionalnih vladah. Iz tega razloga mislim, da je pomembno, da bomo dali s tem možnost državam članicam, da svojimi delegacijami zastopajo tudi z kulturnega vidika naše države to se mi zdi zelo zanimiva možnost tudi za majhne države članice. Imamo Institut Frances in tudi Goethe inštitut, ki to uspe storiti same. Za majhne države po svetu pa to skoraj ni mogoče, da damo njim možnost, da se predstavijo, da predstavijo svojo identiteto in okrepijo, bomo okrepili manjše narode in s tem tudi Evropsko unijo, da dokažemo, kako veličasnega je to skupno dejanje in ta skupnost. In strinjam se s tem, kar je zapisala gospa Kosta in tega ne bom ponavljal, zato lahko samo rečem, da je treba poudariti, kako zelo pomemben je pristop kulturne diplomacije in da to ni samo nekaj lepega, nekaj plemenitega, ampak da lahko na tak način tudi promoviramo države članice in to v interesu teh držav. Najlepša hvala. Sedaj prepuščam predsedovanje kolegici, predsedojoči odbora za kulturo. Najlepša hvala kolegom za vaši predstavitvi. Najlepša hvala obema poročevalcema. Sedaj bi predala besedo poročevalcem v senci in Če se strinjate, bomo v nasprotju z običajem dala najprej besedo gospej Barbar iz uh, skupine Alde, zaradi tega, ker mora oditi. Vidim, da nihče ne nasprotuje, gospa Mikines Farbar. Izvolite. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila Silviji Kosti in gospodu Broku za opravljeno delo. Gospe Kosti bi se rada zahvalila preko gospe Vac. Gre za strategijo Evropske unije za mednarodne kulturne povezave vsi si delimo vrednoto, ki je kultura, ki pa povezuje tudi ljudi različnega izvora, da prepoznajo skupne korenine. To skupno delo želi spodbuditi kulturno sodelovanje v Evropski uniji in tudi s partnerskimi državami, kot tudi da spodbujamo svetovni red, ki temeli na miru, na svobodi, na prepečevanju konflikta, na svobodi govora in človekovih pravica. Predlogi spremljiv želijo poglobiti nekaj vprašanj, ki se mi zdijo ključnega pomena. Prvič, kulturne povezave morajo dati večjo prednost znanosti v skladu s globalno strategijo Evropske unije in znanstvene diplomacije. Mislim, da bi morali nameniti več sredstev za znanstveno sodelovanje v okviru strateških inštrumentov za mednarodne povezave. S tem bi lahko okrepili naš eh, raziskovalni svet, okrepili sodelovanje na področju znanosti in razširiti znanstveno sodelovanje za izboljšanje odnosov med državami. Drugič, poročilo zahteva, da bi strukturirali vlogo kulturnih inštitutov, ki jih je omenil gospod Brok v državšencah preko EUNIKA in eh, lahko dodamo, da vnik in druge mreže igrajo pomembno vlogo. Če bi se kulturne ustanove sredotočale na promocijo svoje kulture in jezika in da bi lahko to vključili znotraj evropskega pluralističnega diskurza. In tretjič, določiti bi morali urade za stik za Evropsko unijo in da bi imeli v delegacijah tudi kulturnega atašeja kot na veleposlaništih, vključno z delegacijo Evropske unije na Kitajskem. In četrtič, in s tem bom zaključila, pozitivno značem tudi poziv k kulturnemu in verskemu dialogu in da k tem vključimo tudi sobodnjake in humaniste, ki niso verni, da bi s tem okrepili svobodo do izražanja za vest in pa veroizpoved, ki so del naše evropske kulture. Ja, Presečna hvala. Na začetku sem pozabila omeniti, da uh, imajo um, govorniki na voljo tri minute, uh, sedaj pa um,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 Začel bom z lastno izkušnjo, glede na to, da je gospod Brok Nemec, mislim, da bo razumel, zakaj gre. Mm, kot predsednik sem istočasno sprejel francoskega in nemškega veleposlanika. In nemški veleposlanik mi je dejal, da ne bi smeli na Nemce gledati samo z vidika avtomobilske industrije Volkswagna in BMW-ja, ampak da bi jih morali gledati tudi iz kulturnega vidika. Potem pa je francoski veleposlanik dejal, da na Francijo ne smemo gledati samo kot državo Moljera in Katrin Denov, ampak da gre za državo, ki proizvaja tudi avtomobile, kot so Citroën, Renault in Peugeot. Na to zgodbo sem se spomnil, kajti tako kot je dejal Elmar, kultura predstavlja orodje, ki rešuje konflikte, istočasno pa jih lahko tudi povzroči, lahko nas združuje, lahko pa nas tudi razdeli. Kdaj kultura igra pozitivno vlogo? Ko se razume, ko jo dobro poznamo, ko smo z njo seznanjeni, ko jo povezujemo z izobrazbo. Kultura je v nasprotju s politiko. Ko govorimo o kulturni politiki, moramo biti previdni, kajti pri kulturni diplomaciji eh, vključujemo tudi področja, ki so si nasprotujoča. Kultura predstavlja dodano vrednost sama po sebi. Po drugi strani pa imamo kulturo, ki se uporablja kot orodje za spodbujanje drugačnih vrednot in drugačnih vidikov, ki niso povezani s kulturo, ampak z gospodarskimi interesi in s političnimi interesi. Dobro bi bilo, če bi tako napredovali. Torej, Poročilo vključuje skoraj vse zanimive elemente, ki bi jih morali upoštevati, vendar pa pogrešam vlogo medijev. In ko govorimo o medijih, govorimo o medijih nasplošno. Gre za inštrument, ki lahko dopušča ali onemogoči razumevanje kultur lahko spodbuja raznolikost in sprejemanje raznolikosti, kar ponavadi imenujemo kot strpnost. In v te dejavnosti moramo vključiti tudi konkretne korake, zato da ne bo ostalo samo pri lepih besedah. Hvala. Prisrčna hvala. Sedaj dajem besedo gospodu Kristeji eh, iz politične skupine SD za AFET. Uh, Najlepša hvala poročevalcema za predstavitev in za dobro besedilo. Osnutek nam omogoča dobro podlago za usmeritev politike in za predloge, ki jih bomo razvijali pri tem poročilu. Ko se ogledujem ta dokument, pa tudi potem, ko sem prisluhnil vama, lahko vidim, mnogo niti, ki povezuje našo razpravo, pa tudi različne vidike, ki ste jih obravnavali. Absolutno prepričan sem, da bo Evropski parlament lahko zagotovil konvergenčnost in na koncu dobil močno ambiciozno besedilo. Ko si ogledujem osnutek, nimam kaj veliko dodati. Morda bi lahko omenil nekaj vsebinskih elementov, ki se mi zdijo relevantni pri tem doseju in ki odražajo vsebino ter duh predlogu sprememb, ki jih bom vložil. Eno prioritetno vprašanje je vprašanje instrumentov. Menim, da je dokument jasen glede zastavljenih ciljev, vendar pa moramo opredeliti konkretne predloge pri samem izvajanju in operativni razsežnosti te politike, še posebej v povezavi z ulogo delegacije EU in naših specifičnih zahtev. Zadnji element je element financiranja in virov, kako integrirati prioritete, ki smo jih opredelili v trenutnem proračunskem okviru in obstoječem instrumentu za zunanje financiranje. Pa še tretji element okolje, v katerem politični predpogoji in pa zakonodajni okviri razvoj omejujejo in kjer EU trpi zaradi posledic neustreznega obveščanja in pa subjektivnih informacij, ko gre za nekakšno usmerjeno delovanje propagande. Najlepša hvala, spoštovani kolegi in kolegice, veselim se nadaljnega sodelovanja pri tem pomembnem dosjeju. Najprej srčna. Hvala. E, gospoda Čambatske ja ne vidim. Gospod Tenog iz EKR, tudi njega ne vidim. E, gospod Barba smo že slišali. Zague, je kdo tukaj je? Najlepša hvala. E, hvala, najprej Najprej eh, se zahvaljujem obima poročevalcema za njune napore in eh, mnoge stvari, ki jih je potrebno omeniti, so bile omenjene tudi kar zadevo očinkovitost EU na področju kulturnih odnosov. Vendar pa mislim, da moramo storiti še nekaj drugega, namreč analizo v povezavi z kulturno agendo, da bomo eh, lahko šli še preko te strategije, da bi lahko dejansko razvijali eh, skupne prioritete in cilje in da bi vse skupaj tudi izvajali. V strategiji eh, so začrtani zelo ambiciozni cilji, ki zadevajo različne osebe. Želim povdariti, da bomo kakšno vlogo igra kultura eh, pri zaposlovanju, razvoju in socialni koheziji. Zato moramo zagotoviti, da je na voljo dovolj eh, denarja in eh, da zlasti pomislimo z programi na mlade. Komisijo bi morali pozvati, da v eh, finančnem okviru da na voljo dovolj denarja za kulturno diplomacijo. Eh, pomembno je, eh, da omogočimo tudi posebno zaščito tistih, ki jo potrebujejo. Poleg tega bi morali poskrbeti za to, da vsi udeleženi razvijajo dobre delovne odnose eh, in da eh, ustrezne nosilce v EU pozovemo k učinkovitemu doseganju ciljev. Eh, potem je tu še kulturni turizem, ki ga je potrebno spodbujati. Lahko bi oblikovali specifični EU program za to in za to nameniti instrumente in sredstva zato da bi lahko oblikovali zmenjavo s tretjimi državami, eh, da bi na mednarodni ravni oblikovali nekakšne kulturne koridorje med eh, regijami in mesti. Mislim, eh, gospa predsedujoča, da naj ne bi govorili o ohranjevanju kulturne dediščine eh, in o eh, boju zoper eh, tihotapljanje kulturnih dobrin. Temveč je dejansko potrebno, da govorimo o svetovni kulturni dediščini, ki jo moramo zaščititi. In v povezavi s to točko moram spomniti na vrnitev Ähm, kipov za grški panteon. Dank, äh, Helga Trüpel, tudi Grün. Mhm. Thank you. Helga Trüpel za zelene. Najprej se zahvaljujem objema poročevalcema. Ponovila bom to, kar je povedala Julia Ward. Kultura je četrti stebr za trajnostni razvoj. K temu moramo stremeti in to bi nam omogočilo izjemno prednost, če bi lahko to izvajali vsega in spoštovali tudi v mednarodnih odnosih. Na to pa še to, kar je povedal gospod Brok. Obenem bi bilo čudovito, če bi kultura delovala kot mehka sila. Pa še vprašanje koncepta kulture. Poljski kolega ima prav, ko pravi, da kultura lahko združuje ljudi, obenem pa jih lahko tudi ločuje. Zato je bistveno ugotoviti, kakšno je naša skupno razumevanje kulture. Gre za demokratično odprto kulturo in ne za nacionalistične kulturne emocije, ki ne bi prevladale nad drugimi. To je bila velika evropska težava v preteklosti in mislim, da moramo to premostiti. Zato je še kako pomembno, da ljudje na področju kulture demokratično res lahko sodelujejo. Zato mislim, da mora biti splošni pristop v tem poročilu naslednji. ni bistveno, da, to, da podpiramo nacionalne kulture, ampak moramo okrepiti sodelovanje v praksi. Ta koncept je treba še bolj povdariti v tem besedilu. Tukaj ne gre za tradicionalno kulturno diplomacijo, ampak gre v veliko večji meri za medkulturne odnose. Da sodelujemo z drugimi ljudmi, da poskrbimo za vključevanje in da delamo skupaj. Imam nekaj kritičnih pripomb, glede na katerih vidikov v tem poročilu. Najprej glavne točke delovanja službe za zunanje delovanje. To lahko vodi do težave, da gre bolj ali manj za tradicionalni pristop kulturne diplomacije, mi pa bi si želeli drugačnega pristopa konkretnih kulturnih odnosov na terenu, v praksi. In zato moramo biti previdni, da s tem instrumentom ne bomo nazadovali in se znašli v starem pristopu. Enako velja tudi za hiše evropske kulture, to je lahko dobra zamisel, ampak trenutno zaenkrat ni čisto jasno, kaj je koncept, kaj je filozofija v ozadju tega predloga. Mislim, da moramo stopiti korak nazaj in pojasniti, da gre predvsem za sodelovanje z drugimi deležniki, z nevladnimi organizacijami in kulturnimi organizacijami, ki delajo v praksi, tako da ne bomo spet zapadli v tradicionalni schemi. Hvala. Ja, Presečna hvala, Helga Trüppel, gospod Soli za Zelene in Afet. Uh, like uh, Najlepša hvala, tudi jaz se zahvaljujem poročevalcema za upravljeno delo. Pripričan sem, da če obstaja mednarodni akter, ki bi moral kulturo postavljati v osrednjo vlogo mednarodnih odnosov, to mora biti Evropska unija. Evropska unija temeli na naši raznolikosti, tako kulturni, jezikovni, pa tudi na tem, da spodbujamo in ščitimo to raznolikost. Moramo torej poudarjati kulturne mednarodne odnose to bo prav gotovo strategija, ki jo je mogoče umestiti v evropsko delovanje in pa prisotnost na globalni sceni. Kultura, kot je bilo povedano, krepi diplomacijo, ki jo mora razvijati Evropska unija. To je mehka diplomacija, ki temeli na dialogu, na ohranjanju miru, na preprečevanju konfliktov, na medsebojnem razumevanju. Tretji razlog pa je to, da je kultura način promoviranja evropskih vrednot in zamisli izven Evropske unije. Kulturna politika ima torej konkretno dodano vrednost za mednarodne odnose. Resnično menim, da je treba poudarjati kulturo kot gonilo mednarodnih odnosov. To je nekaj, kar je treba vrednost jasno zapisati v našo strategijo do sosedskih držav. To je torej način izgradnje trdnejših mostov z drugimi kulturami in državami. Prav tako menim, da bi morali v poročilu še bolj osvetliti pojem od ljudi za ljudi, sodelovanje med ljudmi, v Evropski uniji se je izkazalo, da so to vrstni pristopi najboljši način za spodbujanje medsebojnega razumevanja, poznavanja različnih kultur, različnih načinov mišljenja, različnih življenjskih slogov. Zato bi bilo morda dobro, da bi oblikovali bolj konkretne ukrepe, s katerimi bi spodbujali stike med ljudmi kot način medsebojnega razumevanja in porazumevanja različnih kultur. Na koncu pa naj omenim še vprašanje, kako naj Evropska unija posreduje skupno sporočilo preostanku sveta. Ne gre torej le za promocijo vrednot 28 kultur oziroma držav članic, ampak moramo sporočati tudi skupno evropsko stališče. Glede na to, da mi primankuje časa, bi želel ponoviti, da zaenkrat naprimer nimamo evropskega televizijskega programa, ki bi bil zelo dober kanal za promocijo tega skupnega sporočila. Vielen herzlichen Dank. Oh, Presrčna hvala. Gospa Bild. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kulturna raznolikost ustvarja bogat svet, napaja obenem tudi človekove vrednote in je temeljni vir trajnostnega razvoja ljudi in narodo. Tega nisem povedala jaz, ampak prav gotovo se vam bo ta uvodna izjava iz Oniskovega besedila zdela relevantna. Gre torej za kulturno promocijo. Poročevalci pravijo, da je treba spoštovati načelo subsidijarnosti in sorazmernosti, da je to bistvenega pomena. Med enim od prejšnjih plenarnih zasedanj je poslanec tukaj povedal, da nimamo ene evropske kulture, ampak dve evropske kulture. Torej, več evropskih kultur, francosko, italijansko, nemško in tako dalje. No, ravno raznolikost kulture je to, kar nas bogati. Potem pa še sedmi odstavek, kjer govorimo o nujnem sodelovanju med državami članicami na področju ohranjanja in zaščite kulturne dediščine ter boju proti tihotapljanju z kulturnim blagom. To moramo podpreti. Ob te priložnosti bi želela ponoviti, da v Italiji avgusta 2016 je bilo več kulturnih zgradb deloma ali pa vsaj popolno uničenih zaradi potresov. In tukaj bi morali izkazati evropsko solidarnost in ker bo leto 2018 Evropsko leto kulturne dediščine, bi bila to dobra priložnost za dejansko izkazovanje takšne solidarnosti. Vaša volja, da želite razširiti pristojnosti Evropske unije na področju mednarodnih odnosov in kulturnih odnosov, to je nekaj dobrega, ter kulturna diplomacija, to so vse koristni koncepti, in izrazi, vendar pa morajo glavne pristojnosti ostati v rokah držav članic. Še nekaj sklepnih besed, namesto da bi Evropska unija skušala siliti države članice v ukrepe na globalni ravni, mislim, da bi morali predvsem vrednotiti zgodovinske povezave in sodelovanje, ki že leto obstaja med temi državami članicami. To je lahko koristno. Tukaj govorim naprimer o specifični vezi med Francijo in pa državami frankofonije. Hvala. Vielen Dank. Ah, hvala. Sedaj imam še oziroma ne dva, ampak tri govornike se popravlja predsedujoča. Gospod Milan Mon. Najlepša hvala. Najprej bi rad čestitev gospej Kosti in gospodu Broku za upravljeno poročilo. Januarja sem sodeloval v razpravi o tem poročilu na prvi izmenjavi mnen. Zdi se mi zelo pomembno, da kulturo Evropska unija uporabi v svojih diplomatskih odnosih. Zdi se mi zelo pomembno orodje za to, da poiščemo skupne korenine in da poiščemo dialog in razumevanje, tudi ko gre za velike razlike imamo osebnosti, kot so Cervantes, Montaigne, Goethe, Shakespeare in teh ne moremo razložiti samo v okviru nacionalne razsežnosti. Gre za evropske pisatelje, ko jih beremo, takoj prepoznamo grško-rimski substrat, ki je skupen celotni Evropi. Tako govori tudi Ortega Gasset, ki ga je omenil gospod Brok. Naj omenim odstavek 26, kjer govorimo o kulturnih poteh Evropske unije in da bi dopustili sodelovanje tretjih držav. Kot vem, tam sodeluje že več tretjih eh, držav, tudi članov Sveta Evrope. Govorimo tudi o Evropski kulturni prestolnici ki naj bi bila tudi lahko prestolnica tretjih držav, državne članice in kot vem, je to enkrat, eh, ta naziv dobil že enkrat Carigrad. Imamo države kandidatke, ki sodelujejo v teh kulturnih poteh, ki so eno en odličen zgled za kulturno za kulturno raznolikost, da dokažemo, kako zelo veliko kulturnega bogatstva imamo in da lahko spodbujemo kulturno dediščino. S tem lahko prispevamo k ohranjanju kulturne dediščine. In za konec, gospa predsedujoča, mislim, da mora Evropska unija prispevati, pomagati in financirati ta program, ki je požel toliko uspeha znotraj Sveta Evrope. Hvala. Hvala. Gospod Šontes, odbora za kulturo, maksimalno dve minute. Hvala, gospod predsedojoča. E, poročilo sem prebral, sledil tudi razpravi. E, to je dejansko zelo lepo, zelo dobre stvari so zapisane. Imam pa pravzaprav vtis, da se to giblje izven realnosti. Kaj želim povedati s tem? Obiskal sem različne dežele in različne Imel sem že diplomatske in druge odnose z mnogimi državami in tako kot je to vse skupaj predstavljeno idilično, no, tako to v realnosti ni. Drži, seveda, kulturo moramo izkoristiti za kulturne odnose, ampak ta odbor diplomacije in diplomatskih odnosov je mm, prav gotovo pravi okvir, vendar pa. Evropa in zlasti še v zadnjih letih. Eh, če si pogledamo sosedstvo okrog moje države, ali imamo tam stabilnost in mir, no o tem bi lahko dvomili. In koriščenje kulture in soočanje med različnimi kulturami, to je seveda pomembno, vendar pa moramo paziti, da da ne bomo drug drugemu stali nasproti kot sovražniki. Če bi sedaj razmišljali politično, vojaško in kulturno, ali bi se počutili mogoče kulturno superiorni. E, to se pogostokrat izkorišča, bodi si za vplivanje na tretje države ali pa za njihovo izkoriščanje. Eh, mislim, da bo to zelo pomembno za prihodnost. Eh, to bo vpliv eh, tudi na odnose. Potem imamo tu kipce iz Partenona. To so kulturne dobrine, ki niso tam, kjer bi morale biti. Končal bom, končal bom, pravi govornik. Kaj so torej evropske kulturne vrednote? Mi pravzaprav nimamo eh, nekega skupnega pojmovanja. Eh, to, kar je naprimer zapisano v ustavi, eh, kam smo pravzaprav prišli v okviru EU. Točno je, da se vse te stvari dogajajo, vendar pa bi morali iti nekoliko globje v okvir teh odnosov. Eh, ja, hvala lepa. Moram biti zelo stroga, kar zadeva časovni okvir. Imamo namreč zelo natrpan program, zato ne morem delati nikakršnih izjem. Julie Ward, eh, maksimalno za dve minuti, tokrat ne kot Silvia Kost, ampak kot Julie Ward. Really tokrat govorim v svojem imenu. Res je bilo zanimivo prisluhniti različnim stališčem. Želela bi opomniti ljudi da kultura ni določena. Del naše politike je to, da ustvarjamo tudi novo kulturo. Kaj se zgodi, ko ljudje sodelujemo in ko je ta izkušnja odprta? Zaupati moramo umetnikom in skupnostim, ki to lahko dosežejo. Se to počnejo že zelo dolgo časa. In mislim, da bi bilo dobro, če bi Evropska unija to podprla in na nek način takšno sodelovanje povzdignila, tako da bi se države članice tega bolj zavedale. Nove kulturne oblike in forumi, to je nekaj, kar, o čemer sem želela govoriti. Kultura je poleg tega lahko nekakšen proces ozdravitve. Naprimer, kloni brez meja, kjer so ljudje, ki ne morejo govoriti med seboj, kjer so območja konflikta, Clowns Without Borders, ta organizacija glasbenikov, izvajalcev, lahko veliko prispeva. Morali se bomo soočiti z našo težko preteklost, izkoristiti Evropsko leto kulturne dediščine, ne le zato, da bomo razlikali, razmišljali o zgradbah, se jih ogledovali, se ogledovali folklorne plese in tako dalje. Morali bomo razmišljati tudi o grozoviti situaciji na nekaterih celinah, kjer so se dogajale takšne stvari. Moramo se soočiti z vedno večjim ekstremizmom, nacionalizmom, populizmom, moramo izkoristiti evropsko kulturno dediščino in opomniti vse, da kultura mora postati trajna silnica. Za zaključek bi vam predstavila še krajšo zgodbo. Včasih o kulturi govorimo kot o nečem, s čimer rešujemo konflikte. Moramo pa razumeti, da kultura pravzaprav lahko celo preprečuje konflikte in pri nas v moji regiji, ko je prišlo do poplav decembra 2015, je skupnost v Kambriji, kjer je prišlo do poplave, ki sicer ni raznolika, ampak je zelo enotna, sprejela muslimansko organizacijo za humanitarno pomoč. To so bili prvi ljudje, ki so prišli pomagati, so prinesli s seboj svojo kulturo, svojo hrano, in široko grudnost. Mr. Müller pa tudi predstavniki te organizacije so bili tam skupaj in povedali so, da bi morali to početi tudi v dobrih časih, v časih, ko ni krize. In to je pomembno sporočilo. Če bomo tako sodelovali v dobrih časih, potem slabih časov sploh ne bo. Ich. Prisrčna hvala. Za eno minuto. Samo, gospa Boško. Thank you very much azt szeretném hozzátenni ehhez a témához, hogy nagyon egyetértek. Najlepša hvala. Nimam več kaj posebnega dodati k tej razpravi, se pa popolnoma strinjam z Julie Ward. Ne glede na to, ali govorimo o množični kulturi ali visoki kulturi, je bistvenega pomena ne le to, da pomagamo reševati konflikte, ampak da obenem odpravljamo tudi negativne stereotipe, ki jih imajo eden do drugega. Moramo popravljati podobo, ki jo imamo že vnaprej ustvarjeno glede določenih ljudi. Potrebujemo bilateralne organizacije, potrebujemo kulturne dogodke, vse, kar lahko spodbuja lokalne medsebojne odnose. In zdi se mi, da bi Evropska komisija res morala nameniti nekaj sredstev, virov za takšne dejavnosti, tako da bi lahko financirali različne usmerjene programe. V poročilu mislim, da ni omembe več jezikovnosti kot eh, kulturne vrednote. To bi morali dodati. Hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Mm, hvala. Na tem mestu bi rada povedala, da je rok za uložitev eh, predlogov sprememb 29. marca ob 12. uri. Eh, prvo srečanje poročevalcev bo 27. aprila ob 9. uri in eh, proučitev predlogov sprememb, torej ko se bomo še enkrat srečali, bo 3. maja in 3. maja. 30. maja eh, bomo eh, potem na skupni seji eh, glasovali o poročilu. Za um, člani odbora za kulturo je to morda nekaj novega, za člani odbora AFET je to nekaj običajnega in sicer, da na sestanke povabijo tudi strokovnjake, ki povedo svoje mnenje v zvezi s poročilom in oba poročevalca sta danes torej povabila na naš sestanek strokovnjake in prisrčno pozdravljam veleposlanika Nikolasa Bidoja z eh, švicarskega veleposlaništva, eh, gospod Sneško Kvadvlik Mihaj. Mihajlović iz eh, Europa Nostra, gospo Suzane Höhn iz Getevega inštituta eh, in Štefana Gisa, eh, ki je direktor Združenja evropskih konzervatorijev. In uh, glasbenih visokih šol. Skratka, to je eh, sedaj bila mešanica treh jezikov, v katerih je to pri meni zapisano. Eh, prisrčna hvala za to, da ste prišli. Sedaj vam dajem besedo in eh, potem bomo eh, slišali še poročevalce eh, iz odbora regij in eh, Evropskega ekonomskega in socialnega odbora. Torej, prosim, poskušajte eh, zaključiti svoj prispevek v osmih minutah, če bo to deset minut, se tudi še ne bom jezila. Gospod Veleposl. Najlepša hvala, gospa predsednica. Bom pohitev, najlepša hvala za to vabilo. Švica je prav gotovo zainteresirana za pogovarjanje o kulturi in pa zunanji politiki. Na hitro vam bom predstavil našo organizacijo, ki skrbi za širjenje kulture v tujini. Potem pa bom zaključil še z nekaterimi pripombami in pa predstavitvijo. Odkje prihajam iz Švice? Leta 2000 pravzaprav ni bilo še nobene kulturne politike, morali smo se spopasti z krizo identitete in podobe, spodbuditi tudi parlament, da vzpostavi urad za kulturno diplomacijo. Ta deluje znotraj Zvezdnega urada za zunanje zadeve, tukaj gre torej za obravnavo vseh različnih področjih, tukaj deluje tako ministri kot tudi vode različnih švicarskih kantonov, ki sestavljajo Švico. Naš poročun je 20 milijonov na leto. 50 odstotkov tega prihaja iz javnih sredstev. Imamo kar nekaj osebja v Bernu, veliko delamo tudi za tujimi ambasadori na Tašeji in ambasade obveščamo tudi o naših projektih, o programu. Vzpostavili smo tudi različne kanale in pa družabno mreže, po katerih sporočamo kulturne novice. Prav tako imamo tudi lastne dejavnosti, vzpostavili smo koncept švicarskih hiš. To so hiše, ki se začasno vzpostavijo na velikih medijskih platformah in tam se posredujejo švicarske vrednote in pa sporočila. To je švicarska hiša, ki smo jo zgradili v Riju med poletnimi olimpijskimi igrami. Kako je to delovalo? Vlada je poskrbela za vzpostavitve te hiše. Vsebino hiše, pa so nekako priskrbila švicarska podjetja in poskrbila za kulturni, politični in športni program. Zelo veliko je bilo tudi digitalne interakcije, bistvenega pomena je bilo vzpostaviti nekakšen kulturni center za poslovanje švicarskih vzbin. V Franciji imamo še druge cilje, naprimer poudariti kulturno podobo Švice, tukaj naprimer primer otvoritev fotografskih eh, srečanj v Arlu v imenu zunanega ministra in zamisel bila Franciji in tujim medijem prikazati, da še vedno obstaja nekakšna zamisel Švice, veliko imam umetnikov, pa jih nismo mogli nikoli prikazati naenkrat skupaj. Še nekaj je zelo pomembno v okviru naše strategije delati na osnovi študije imidža in pa samega spremljanja. Velika težava je v tem, da pogosto govorimo o nekakšnem vakumu, nikoli ne vemo, kakšna je percepcija ljudi v državah, v katerih delujemo. Tukaj je nekakšna globalna podoba Švice za leto 2016. Veliko podjetij je tisti, ki so odgovorni za podbo, podobo Švice, naprimer živilska prehranska industrija, potem ure, banke. Gre torej za lastne vrednote in vsebine Švice tukaj gre za nekakšen oblak besede. Kultura pa tukaj manjka in moramo ugotoviti, kako bi lahko znotraj te ideje o Ševici našli tudi prostorček, eh, znotraj katerega bi lahko podarali kulturne vrednote in kulturne dejavnosti. Strategijo ste že do dobra spoznali. Naš cilj je sporočati pozitivne vidike švicarske kulture za zunanje odnose. V okviru strategije sodelujemo z vsemi pomembnimi akterji, z gospodarstvom, z kulturnimi akterji, z športniki in tako dalje. Razvijamo tudi koherentno strategijo posredovanju s tistimi, ki posredujejo podobo Švice in prenašajo podobo Švice po celem svetu. Gre torej za nekakšno mišljenico percepcije Švice v določenem trenutku, vsebine, ki jo lahko posredujemo in pa tudi potrebe, potem da razvijamo zunanjo politiko. Cilji v smislu obveščanja javnosti so bistvenega pomena in oblikovali smo tudi nekakšen moto in sicer, da moramo odgovarjati na vprašanja, ki se pojavljajo v Švici v času krize. Predvsem pa je treba igrati na strune presenečenja in pa eh, pobud, ki spodbojajo k razmisleku. Torej, seveda vsi poznamo švicarske klišeje, tradicionalne vidike švicarske kulture, obenem pa moramo razkrivati tudi tiste skrite plasti švicarske kulture, torej nekaj, kar ni prisotno v percepciji ljudi in to tako na področju kulture, znanosti in drugih pomembnih vej našega drovanja. Kulturna razsežnost je seveda zelo pomembna, kakšna je trenutno situacija. Govoril sem o podobi in pa percepciji Švice na področju kulture. Zelo malo švicarskih uh, umetnikov je pravzaprav profitabilnih, tako rekoč, po drugi strani pa imamo zelo močne kulturne institucije, številni muzeji, festivali, dolgo tradicijo, imamo tudi v smislu promoviranja arhitekture, obenem pa imamo tudi zelo močno kulturno dediščino. To so torej nekatere prednosti in pa pomankljivosti. Obenem pa to dopolnjujemo tudi za vsem informacije. 30 odstotkov vseh eh, dogodkov je vezanih na kulturno delovanje. Kako lahko poskrbimo za uspeh teh eh, dogodkov? prvič. Nismo tukaj zato, da bi pomagali umetnikom in izvajalcem pri projektih. Tukaj smo zato, da bi sporočali o kulturi. Tukaj gre torej za politiko javne diplomacije. Drugič, še vedno skušamo povezovati platforme, ki delujejo. Festivale, srečanja, dogodke, ki že imajo nekakšen politični medijski vpliv uporabimo neko platformo, ki že dobro deluje in skušamo povečati učinek te platforme. Potem razmišljamo o tem, kaj bi bilo lahko koristno. In na, eh, na osnovi močnega kulturnega delovanja lahko spodbujamo k razvoju. Zelo veliko umetnikov želi sodelovati z nami. Skušamo zajeti celotno polje umetniškega ustvarjanja. Seveda se soočamo tudi z jezikovnimi predgradami, tri uradne jezike imamo in tudi zunaj švicarskih meja veliko ljudi ne razume našega lastnega jezika. Podarjamo torej vprašanje jezikovne problematike in na to spreminjamo tudi vsebine, vsebine v oglaso in vse to vpliva tudi na politični diskurs, seveda. Tudi sodelovanje med zasebnim in javnim sektorom je zelo pomembno. Tudi um, vlade nimajo popolnoma enakih usmeritev kot podjetja. Toliko, torej v smislu moje predstavite, mislim, da je vaše poročilo ustrezno. Treba je ugotavljati tudi, kako je z alternativnimi dejstvi in plašnimi novicami, to je treba opredeljevati in na to opozarjati. Razvijamo tudi močno javno demokracijo in tudi Švica bi lahko delovala tako smer kot Evropska unija. Po mojem mnenju bi morali govoriti tudi o širitvi kulture in ne le o podpori kulture. Z širitvijo kulture bomo dejansko ustvarjali dialog. Politika, kot jo razvijate tukaj, je sicer dobra, ampak je treba zagotoviti ravnovesje med kulturnimi vidiki in pa komunikacijskimi vidiki. Torej gre za sporočanje javnosti. Potem je treba gotoviti tudi, kakšna je percepcija različnih kultur na celem svetu. Če tega ne vemo, je težko razvijati skupno zunanjo kulturno politiko. Tudi ta pristop od ljudi za ljudi je ustrezen, vendar pa je treba jasno predeliti, kakšna je percepcija kulture v vseh slojih, tako generacijsko kot družbeno. Prihajam iz Zvezdnega urada, sodelujem za 26 kantoni, na nek način gre za podobno združevanje kot tukaj v Evropski uniji. In če vsi priznamo interes za sodelovanje, bo to prav gotovo win-win situacija, v kateri bomo vsi pridobili nekaj. Poiskati moramo tudi ustrezno naracijo, kako lahko nek kanton razvija svojo kulturno sceno in dejavnosti. Na to pa moramo to razširiti tudi na više ravni, na nacionalno raven, na evropsko raven, na globalno raven. Seveda smo pripadniki določenega kantona, ampak smo tudi švicari. Torej vse povezave med eh, središčem in periferijo so prav tako pomembne. Pomembna je televizija, prav gotovo. Euronews eh, bi morala biti prav gotovo nekakšen kanal za mm, vaše vsebine. Na ta način bi že lahko dosegali te ambicije. Hvala. Hvala, gospod Vele. Poslanik, sedaj pa dajem besedo gospe Kvadvlik Mihajlovič eh, za Evropa Nostra. Imate besedo. Uh, thank you. Thank you, madam chair. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se vam, da ste povabili Evropa Nostro na ta pomemben sestanek. Poznajo nas kot glas kulturne dediščine v Evropi. Raje bi dejala, da smo glas kulturne sredi številčnega zbora v Evropi, tukaj je veliko organizacij, veliko združen, veliko posameznikov, ki jim je mar do kulturne dediščine in veseli me, da sem njihov glas. Sem ena od tisočih kulturnih akterjev v, bila v Sene dvorani, ki smo na kulturnem forumu 2016 dobili dve izjemni novici. Prva novica, komisar Navršič je povedal, da naj bi dobili Evropsko leto kulturne dedičine, druga tak pomemben trenutek pa je bil, ko je gospa Mogherini obljubila sporočilo glede evropske strategije za mednarodne kulturne odnose. Lahko vam povem, da so bili ti dve sporočili zelo pomembni, da so nas navdali z upanjem in energijo. Trenutno se ljudje sprašujejo glede smisla evropskega projekta in to je ravno to. Evropska unija s podporo Evropskega parlamenta in pa za vodilno vlogo Evropskega parlamenta uh, priznava, da smo na nekaj pozabili in da bomo zdaj kulturo umestiti v samo osrče naše politike, tako politike Evropske unije, kot tudi v zunanjo razsežnost v odnosih s tujino. Splošna pripomba, ki sem jo želela podati, je naslednja. Evropa Nostra pozdravlja sporočilo Evropske komisije, obenem pa pozivamo vse institucije Evropske unije, mislim, da so vse prisotne tukaj, da medsebojno čim bolj intenzivno sodelujejo in izboljšalo izvajanje politike. Na to se moramo sredotočiti. Se opreti na vizijo, na ambicije, na odločnost, pa tudi na pogum. To ne pomeni, da bomo karkoli oduzeli v smislu pristojnosti in vloge suverenih držav članic, ampak bomo dali nekaj več k samim okrepom držav članic. Evropa Nostra pozdravlja dejstvo, da ste v sporočili opredelili kulturno dediščino kot eno od treh glavnih poti naprej. Seveda bi želeli povdariti, da je kulturna dediščina zelo relevantno orode za doseganje ciljev dveh drugih kanalov, torej podpiranje kulture, pa tudi promoviranje kulture v smislu medkulturnega dialoga pri vzpostavljanju mirnih odnosov. Potem pa imam še nekaj specifičnih pripomb glede osnutka poročila Evropskega parlamenta čestitamo obima poročevalcema, Silviji Kosti in pa Elmarju Broku. To besedilo je ambiciozno. Obenem ima poročilo tudi celovit pristop in ta pristop bi želeli v celoti podpreti. Namen strategije, ki nastaja, ni le trženje Evropske unije s kulturo. Namen poročila je prispevati k bolj mirnem svetu, kjer bo zavladala blaginja. Evropa ne more, ne bo mogla živeti v boljši situaciji, če situacija ne bo boljša tudi druge. Tukaj ne gre le za varnost. Naj se sklicujem na simboliko današnjega dne, gre za prvo obletnico terorističnih napadov v Bruslju. Mainstreaming, usklajevanje, to je bistvenega pomena, usklajevanje kulture v različne politike, z različno, različnimi političnimi vajami Evropske unije in tudi kulturna diplomacija zunanjih odnosov bi morala biti umeščena v to integracijo. To mora postati ne le del kulturnih odnosov Evropske unije, ampak tudi del evropskih ukrepov v smislu spodbujanja trajnosti in pa ciljev trajnostnega razvoja. Ukrepi ki veljajo za podnebne spremembe. Tudi tukaj moramo poštevati kulturne vidike. Enako velja za energetiko, za turizem, za kmetijstvo, za raziskave, pa tudi za človekove pravice. Tega ne smemo pozabiti. Naslednje leto bomo praznovali 70. obletnico Univerzalne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov in Evropska unija skupaj z državami članicami prav gotovo lahko zatrdi, kako pomembne so človekove pravice in pa kulturne pravice. zelo pomembno za nas, je, da se pri tej strategiji ne usmerimo le na bilateralne odnose med pomembnejšimi državami sveta. Uporabiti moramo vse instrumente, ki jih imamo na voljo, tako v smislu bilateralne diplomacije kot več stranskih odnosov. Nekateri poslanci ste to že omenili. Niso torej le delegacije EU v tretjih državah, ki bi morali odigrati neko vlogo v sodelovanju z državami in pa njihovimi kulturnimi institucijami. Pomembne so tudi delegacije na misije Združenih narodov. Toliko institucij in agencij OZN obstaja, ki bi lahko bolj izrazito ogradile kulturno razsežnost v svoje delo. In Evropska unija bi res morala začeti delovati kot zagovornica pomena kulture, kot ste povedali, kot četrti stebr trajnostnega razvoja. Seveda bi želela omeniti osredotočanje na kulturno dediščino, to je zelo pomembno. Zakaj je kulturna dediščina tako pomembna? Imamo že poročilo na to temo, zakaj je kulturna dediščina je naslov tega poročila. Kulturna dediščina priča o številnih koristih, ne le za družbo, ne le za gospodarstvo, ampak tudi za naše okolje in kulturo prosim, da uporabite te argumente tudi pri zunanjih odnosih EU. Imamo tudi čudovit instrument, nagrado Evropske unije za kulturno dediščino in pa nagrado Saharova. Tudi to je instrument, ki ga lahko uporabite pri spodbojanju najboljših praks. Odličnost, kakovost kulturne dediščine po celem svetu, pa tudi ogrožena kulturna dediščina Tudi to moram na kratko pokomentirati. Po zlati dobi mednarodnih in evropskih konvencij, ki veljajo za področje kulturne dediščine, se danes soočamo z nazadovanjem v smislu izvajanja in spoštovanja teh konvencij na vseh ravneh. Pričemo smo bili tako obsežnemu namernemu uničevanju kulturne dediščine izven Evropske unije, vendar pa ne smemo pozabiti na to, da se je to pred nedavnim dogajalo tudi v Evropi, celo v moji državi, v nekdani Republiki Jugoslavije. Evropska unija in pa Evropski parlament konkretno, moram vam čestitati, veliko ste že storili za to, da bi okrepili vlogo EU pri obnovitvi in ponovni izgradbi uničene dediščine. Vendar pa bi morala biti ta vloga bolj obsežna kot to, da zagotavljate finančna sredstva. EU ne mora biti le nekakšen financer projektov obnove, EU bi morala prevzeti vodilno vlogo tudi pri promoviranju najboljših praks na tem področju in to na osnovi pridobljenih izkušenj, izkušenj, ki smo jih pridobili v desetletjih, verjetno tudi v stoletjih uničevanja kulturne dediščine. Kulturna dediščina pa ogrožena tudi v časih miru. Ukrepi torej ne bi smeli biti osredotočeni le na uničeno kulturno dediščino, ko gre za nekakšne posledice obrženih spopadov, toliko poznamo primerov netrajnostnega razvoja in škodljivih učinkov, ki pravzaprav uničujejo kulturno dediščino in ne spoštujejo integritete kulturne dediščine. Evropska unija bi torej morala zagovarjati trajnostne pristope in pa integrirane pristope k kulturni dediščini z roko v roki moramo delati z UNESCO, pa ne le z UNESCO, ampak tudi s številnimi drugimi agencijami Združenih narodov, pa celo Svetovna banka bi bila lahko pomembna zaveznica na tem področju. Zadnja pripomba. Evropsko leto kulturne dediščine, to je seveda velika priložnost, ki jo vsi imamo in menimo, da bi morali zgraditi most med tem letom in pa nadaljno politiko v smislu razvijanja kulturne diplomacije v okviru zunanjih odnosov. Čestitam, da ste podarili tudi koncept od ljudi z ljudi, diplomacijo med sami ljudmi v tem poročilu gospe Koste in pa Elmare Broka. Tudi vloga izobraževanja je zelo pomembna, izobraževanje na področju umetnosti zgodovine, naprimer. Ne smemo pa pozabiti na zgodovino izven Evrope. Tako znotraj Evrope kot izven Evrope moramo delovati. Vse je del nove naracije za Evropo. Umestiti moramo kulturo in kulturno dediščino veliko bolj v osredje našega delovanja in upamo, da bo Evropa še naprej prevzemala vodilno ulogo pri mobilizaciji kulturnih zavez na globalni ravni. Hvala. Ah, hvala. Sedaj imamo na voljo še 25 minut. Dejansko prosim vse da se držite predvidenega časa za govor, kajti sicer ne bomo uspeli zaključiti programa. Gospa Hün iz GTV-ega inštituta. Tudi z moje strani prisrčna hvala eh, obema poročevalcema in prisrčna hvala tudi za to vabilo, da v tem krogu lahko lahko govorim eh, kot predstavnica kulturnih inštitutov in civilne eh, družbe in da lahko predstavimo eh, praktične primere. To je za nas velika čast. Želim se čisto na kratko dotakniti pet točk, tudi ozadi. Eh, ki so vodili do sporočila gospe Mogherini. Želim se dotakniti eh, polučinkovanja kulture, želim podati štiri praktične primere, ki ponazarjajo pomen kulture v zunanjih odnosih, potem še nekaj eh, v zvezi z pojmoma kulturne diplomacije in kulturnih odnosov in potem predstaviti še naše razmišljanja in priporočila. Predlog za oblikovanje ustri je za eh, mednarne kulturne odnose rezultat eh, dolgoletnih prizadevanj za to, da bi kulturi eh, dali primerno in pomenu ustrezno mesto. Dva pomembna dokumenta in sicer agenda za kulturo iz leta 2007, ampak zlasti preparatory action za obdobje 2012-2014. Preparatory action uh, tu smo imeli pomembna eh, spoznanja in priporočila. In eh, dovolite, da navedem najpomembnejše točke. Kulturne odnosi s tretjimi državami eh, morajo potekati na enaki ravni mn izvoz kulture, ampak več koprodukcij in odprtega dialoga, kajti to povečuje zaupanje in omrežja. Prisluhniti odprtost uh, za gledanja eh, in nazore eh, ustvarjalcev v kulturi. Kultura eh, potrebuje svobodn prostor in avtonomijo in potrebujemo strategijo za kulturo v zunanjih odnosih in tudi primern proračun. Konec koncev je tukaj tudi priporočilo, da implementacijo prepustimo tistih, ki delujejo na področju kulture. Eh, kultura ni luksus. Eh, kultura je prihodnost, zlasti v časih krize, izgube zaupanja. Eh, potrebujemo več čustvene inteligence. Eh, mi, ki posredujemo kulturo, ki ustvarjamo kulturo, se zauzemamo za to, eh, da bi moč kulture eh, in njeno bogatstvo močneje izkoristili. Kultura ne spodboja samo medčloveških odnosov, zaupanja med narodi in kulturne raznolikosti. Kultura pomaga pri preprečevanju konfliktov, skrbi za mir in spravo. Kultura spodbuja eh, gospodarsko rast, prispeva k povezovanju različnih deležnikov in ohranja Eh, našo materialno in imaterialno dediščino. Pri razvijanju kulturnih eh, projektov je bistvenega pomena sam proces, eh, kajti tam se lahko razvijajo vrhunske storitve in kultura potrebuje trajnostne projekte. To ne smejo biti muhe enodnevnice, potrebna je kontinuiteta, tako se razvija zaupanje in občutek pripadnosti skupnosti. Iz različnih področji Eh, in iz različnih regij sveta želim na kratko eh, navesti nekaj projektov. Pojdimo najprej v Afriko. Tema kreativno gospodarstvo. V Afriki žive več kot ena milijarda ljudi, eh, ki imajo ekstremno različne glasbene tradicije. Glasba ima poseben pomen v Afriki. In danes ne pomeni samo kulturnega dejavnika, ampak ponuja tudi poslovne možnosti in ustvarja nova delovna mesta vendar pa eh, so v Afriki na voljo zelo eh, pičla sredstva eh, za izobraževanje glasbenikov in izmenjavo izkušenj. Zato smo z drugi partnerji tudi iz civilne družbe oblikovali online platformo, ki deluje že več let in um, za uh, 18, do sedaj 18 držav v Afriki uh, ponuja brezplačne informacije, uh, kar zadeva ustvarjanje glasbe na afriškem kontinentu. Povezuje glasbenike, uh, našteva pregledne članke o glasbeni sceni v Afriki in oblikuje tudi most proti Evropi. Naslednja tema je eh, delo z begunci, delo na kriznih področjih, pa pojdimo na bližnji vzhod. Vsi veste, Eh, da eh, sirski kulturni ustvarjalci potrebujejo našo podporo, zlasti v egzilu. Raznolika kulturna produkcija eh, že pet let zaradi vojne ni dejavna. Skratka, vojna ima na njo zelo negativen vpliv. Mi podpiramo majhen sklad za štipendijami sirske ustvarjalce in sicer na področju filma, animacije, na področju gledališča in performansa, likovne umetnosti, umetnosti, eh, glasbe in literature. In eh, s tem eh, tudi prispevamo k ohranjanju sirske kulturne ustvarjalnosti. Eh, ta sklad bomo to leto razširili v Evropo in mislimo, da eh, če bodo umetnice in umetniki svoje produkcije razstavljali na eh, tovrstnih platformah, da bo to prispevalo k odpravljanju stereotipov in predsotkov in da bo to intenziviralo tudi pripravljenost v družbah, ki sprejemajo te ljudi. Ostanimo še na kriznih področjih. Vsi vemo, da se moramo zelo zlasti posvečati eh, otrokom in mladim, kajti ne želimo izgubljene generacije. Seveda je najprej potrebno v spremnih centrih zagotoviti osnovno oskrbo, vendar pa vse to ne zadošča. Eh, mladim ljudem moramo omogočiti prihodnost. Eh, mi eh, moramo spodbuditi njihovo fantazijo, poskrbeti moramo za to, da ti otroci smejo sanjati. Zato brezplačno razdeljujemo na kriznih področjih, eh, naprimer v Turčiji, kjer je zelo veliko beguncov, v Jordani, v Siriji, otrokom med 4 in 5 leti učbenike, slikanice in na 27 uh, eh, krajih smo uh, tako lahko v to vključili 9000 eh, otrok in to delo želimo še razširiti. Sneška je povedala, da je kulturna dediščina zelo pomembna. Za nas je zlasti pomembna tudi imaterialna plat. Pa gremo za kratek čas v Azijo, v Bangladeš in v zahodno Bengalijo. To je pobuda, ki se je razvila na eh, osnovi eh, dogodkov v Bengaliji. Leta 47 8 milijonov ljudi je moralo iti eh, v migracijo na obeh straneh meje. To vse do danes povzroča sovraštvo in negativni odnos. Kaj ti stari starši so to sedaj prenesli na tretjo generacijo, vse te negativne spomine. Eh, projekt med eh, eh, Dakarjem in Budarjem raziskuje na tem področju in tudi tu je nastala čudovita platforma, ki se zauzema za to, kar je skupnega, ki skrbi za to, da razmišljamo, da bo tretja generacija razmišljala o tem, da je treba podvomiti o teh fiksiranih stališčih. Še čisto nakratko o pojmih kulturne diplomacije. Eh, Eh, in kulturnih odnosov in sicer Torej, eh, veliko je bilo že na temo kulturne diplomacije ali eh, kulturnih odnosov. Mi bi morali reči in na eh, področju mednarodnih kulturnih odnosov bi morali te odnose okrepiti. Zlasti še, kar zadeva priporočila iz preparatory action. Kulturna diplomacija se bolj usmerja v izvoz in želi predstaviti evropske vrednote in dosežke. Državni deležniki želijo s pomočjo kulturnih projektov projektov reklamirati um, za um, imič. E, pri, na drugi strani pa imamo civilno družbo, e, kulturne inštitute, kulturne ustvarjavce. Mi želimo spostaviti kulturni dialog na enaki ravni, spodbujati skupno razumevanje, medsebojno razumevanje. In e, to je zelo počasen proces, ki pa lahko pokaže trajne učinke. Naša prošnja do vas z vidika civilne družbe in kulturnih eh, inštitutov je nujno, eh, potrebujemo eh, pojasnilo vloge kulturnih odnosov in implementacijo EU e globalne strategije. Potrebujemo akcijski načrt z vsebinskimi in geografskimi težišči. Eh, potrebujemo instrumente kot Cultural Diplomacy Platform, to je treba ukrepiti, potrebujemo formate in potrebujemo tudi proračun. Naj to povem čisto odkrito. Uh, koncepte in eh, izvedbo kulturnih projektov prepustimo praktikom in civilni družbi. Oblikujmo eh, pogoje za sodelovanje vseh interesnih skupin eh, in sicer od EU delegacije proti junik članov in vse do umetnikov, fondacij in lokalnih partnerjev. In še moj zadnji stave, gospa predsedojoča, potrebujemo redno preverjanje s pomočjo indikatorjev in evalvacij ali Eh, je izvajanje strategije na pravi poti. Hvala lepa. Eh, hvala. In sedaj še naš zadnji strokovnjak, eh, Štefan Gis. Tudi prosim, da se držite predvidenih osmih minut. Okay, najlepša hvala, najlepša hvala, da ste me povabili. kot uh, veste, je AEC kratica za Evropsko združenje konzervatorijev in glasbenih akademij. Ta zastopa skoraj 300 glasbenih ustanov, ki pokriva celotno višjo izobražbo v Evropski uniji, kar pomeni 90 odstotkov eh, ustanov, ki so aktivni na tem področju. Sodeluje pa tudi člani zunaj Evropske unije. Smo zgled organizacije, ki je že del v tem trenutku globalne mreže. Na ekranu vidite našo vizijo, našo misijo. Imenujem se Štefan Gis, sem generalni direktor te organizacije, ki ima sedež v Bruslu, sem tudi profesor za glasbo in veliko let sem bil tudi direktor Nemške glasbene šole. Kako mi gledamo na kulturo, na izobraževanje in na strategijo za zunanje odnose in vključevanje kulture? v dokumentih kulture iz leta 2016 se piše o vključevanju kulture v zonanje odnose in da to tudi spodbujamo. Tako sem to razumel. To je najpomnejša točka. In poročilo poleg tega, kar se mi zdi pomembno, razširja obseg s tem, da piše, da je kultura pomembna vrednota in da je pomembno zagotoviti dostop do kulture in pravica kulture, ki je del življenja in tudi del človekovih pravic, kot tudi kulturni odnosi z tretjimi državami, sosednjimi državami, državami tretjega sveta, ki morajo temeljiti na pristopu ljudi do ljudi. Sedaj gremo na naslednjo točko. In to je, da AEC pozdravlja to poročilo. Rad bi se zahvalil Irmarju Broku in Silviji Kosti in vsem, ki so prispevali k tem odličnemu poročilu. Je, za, je odlična podlaga za nadaljne delo. Poročevalci predlagajo konkretne ukrepe, ki so realistični in tudi učinkoviti. Vendar pa se ne strinjam s tem, kar smo slišali prej, od enega od poslancev, da poročilo slika nerealistično podobo. To se mi ne zdi res. Mi kot kulturni akteri moramo okrepiti skupno evropsko identiteto in tega ne gre postavljati pod vprašaj. Če se vrnem na poročilo, Rad bi povdaril vprašanje in to je, da je evropska kulturna politika vključena v evropsko agendo in da je to treba prevesti v konkretne ukrepe, kar je dosti bolj pomembno za evropsko družbo. Tega si želijo naši državljani, ki skušajo zvedeti, zakaj je Evropska unija pomembna, kako jim lahko gristi in tudi za državljane tretjih držav, ki jih moramo prepričati, zakaj so evropske vrednote relevantne za nje. Pozdravljamo tudi dejstvo, da poročilo povdarja, kako zelo pomembna je vloga in vrednota umetnosti. To ni v nasprotju z gospodarsko vrednostjo ustvarjalnih industrij. To samo še poveča možnost, da državljani sodelujejo v kulturnem življenju, v umetnostnem življenju in da umetnost bogati naše življenje. Smo zelo zadovoljni tudi s tem, da se okrepi vloga izobraževanja in raziskave kot del kulturnega življenja. Poleg tega pa tudi podpiramo razširitev programa kot Erasmus Plus in 2020. Torej, kaj bi mi še dodali in kaj bi spremenili. S kulturnimi spremembami in eh, demografskimi spremembami eh, okrepimo naše družbe in evropske vrednote kot eh, zgled. To smo že omenili. Zelo pomemben vidik v tem kontekstu je umetniška svoboda. Umetniška svoboda je nekaj, kar je treba izredno omeniti v tem poročilu, ne samo zaradi umetnosti, ki so stebr zase v trajnostnem razvoju, ampak predstavlja tudi umetniško svobodo. Če ne imamo samo svobodno izražanje, svobodno trgovanje, vendar pa ne vključujemo izraževanja izra, izra, izraza. S, preko umetnosti. Naslednja točka je udeležba v kulturi in dostop do izobraževanja na področju kulture za vse državljane, kar ni vključeno v dokument iz leta 2016. Po mojem mnenju poročilo temu ne posveča dovolj pozornosti. Po našem mnenju in nemški zato je bildung, torej šolanje, je pomembna za kulturno udeležbo. Mi predstavljamo, zastopamo predvsem poklicno izobraževanje, vendar pa kulturna udeležba pomeni izobražbo za vse. Govoril bi v imenu tudi tistih akterjev, ki jih ni tukaj, to so mm, glasbene šole in glasbeniki. In v tem smislu bodo tudi tisti, ki bodo končali izobraževanje, prispevali k evropski kulturi in k pripravi evropske kulturne politike kot tisti, ki spodbujajo kulturno udeležbo. Skoraj vsi naši člani sodelujejo v kulturi, naj bodo za glasbeni, to glasbeni klubi, šole, mladinske, mladinska združenja in programi in glasbene šole, ki jih mi zastopamo, ne ustvarjajo samo glasbenikov in koncertistov, ampak tudi krepijo glasbene skupnosti. Tisti, ki so najboljši glasbeniki, ki se pri nas šolajo, vedo, da lahko spremejo odgovornost samo, če stopijo iz uh, svojega pedestala in da se povežejo z državljani. Najlepša hvala. Najlepša hvala. S tem ste prav zaključili. Sedaj pa zastopnik odbora Ekosok, gospod Kosta, ste tukaj? Ga ni. Imamo pa poročevalca iz odbora Regi. Pač, eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovana poročevalca, poslanke in poslanci, najprej bi se vam rad zahvalil za povabilo in za priložnost, ki ste mi ga dali kot poročevalcu v odboru regi. Sem tudi član centralne vlade Makedonije. Rad bi predstavil najpomembnejše vidike spretega mnenja odbora regij o evropski strategiji za kulturo mednarodne odnose in kulturo. Po mojem mnenju imamo tukaj tri elemente, ki se mi zdijo še zelo pomembni. Torej, prvi element je, ki ga povdarjamo v poročilu, zelo mnenju, je ključna vloga, ki jo lahko odigrajo regionalne in lokalne oblasti in jo tudi morajo odigrati, v fazi strateškega načrta, kot tudi v fazi razvoja evropske politike za mednarodne kulturne povezave. Regionalne in lokalne oblasti so zelo blizu našim skupnostim in družbam in mi bolje in globje poznamo potrebe in pa prednosti vsake regije bolj očinkovito sodelujemo in bolj neposredno, če lahko tako rečem, z našimi socialnimi partnerji, istočasno pa smo veliko krat dokazali, da lahko izvajamo bolj ciljno usmerjene in učinkovite programe in okrepe, s katerimi potem dosegamo bolj konkretne in otepljive rezultate. Na podlagi teh dejstev mislim, da bi postopki za financiranje regionalnih in lokalnih oblasti za kulturne dejavnosti nekaj, kar moramo poenostaviti in pospešiti. Istočasno potrebujemo direkten dostop za regionalne in lokalne oblasti za obstoječe okvire za sodelovanje in finančne inštrumente za evropske tematske programe. To je treba zagotoviti. Poleg tega predlagamo, da Evropska komisija vključi odbor regij v fazo zasnove strategije in regionalne in lokalne oblasti v fazo razvoja in izvajanja strategije, s tem, da ste istočasno spoštuje načelo subsidijarnosti. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, Drugi najpomembnejši element v mnenju odbora regij je potreba potem, da tesneje povežemo kulturo in razvoj mednarodnih kulturnih povezav Evropske unije. Vsi se strinjamo s tem, da Evropska unija in njen kulturni vpliv na globalni ravni je resnično velik, je vele sila na tem področju. Vendar pa mislim, da imamo še veliko prostora za razvoj naše kulturne diplomacije in kulturnih odnosov v kontekstu sodelovanja s tretjimi državami, kar bo še bolj okrepilo evropsko vlogo kot pomembnega globalnega akterja. In še tretji in zadnji element, ki ga bo danes omenil, to je ključna razsežnost kulture na področju najpomnejših vprašanj in izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija. Veliko krat smo videli kulturo, ki se je napak obravnava kot dopolnilno politiko ali celo kot luksus, s tem, da se ne upošteva odločilne vloge, ki jo kultura lahko igra v težkih gospodarskih časih, s tem, da se razvija kulturne in ustvarjalne dejavnosti kot turizem, ki ustvarja delovna mesta in s tem, da odpravljamo razlike z begunskimi in migranskimi skupnosti za boljše razumevanje. S kulturo se lahko uspešno borimo proti skrajnežem in radikalcem, s tem, da damo več spodbud državljanom in posebnim skupnostim. S tem bom zaključil. Se na eni strani povežemo s kulturo in sprememo raznolikost na tem področju in po drugi strani zajamčimo vrednote, na katerih temelji Evropska unija. Kultura je nedvomno področje, ki najbolj celovito veže naše države z državljani in Evropsko unijo in ki lahko približa naše državljani in unijo s svetom predstavlja veliko koristi za nas, za regije, za mesta na sredini, zgoraj, na spodnem robu. Zato pozivamo vse, Evropski parlament, svet in komisijo in države članice, da raziščemo to, ta prednostni položaj regij in mest. Najlepša hvala. Rada bi se opravičila. Poročevalec iz odbora EkoSok za gospodarske socialne zadeve je tukaj. Izvolite, tudi vam bom predala besedo. Tri minute imate na voljo. Že zamujamo namreč. Prosim, da se držite omejitve. Izvolite. So Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Začeli ste it italijansko poročevalko, tudi sam sem italijan. Kljub temu pa ne bom predolg. posvetovali so se z nami glede te komunikacije, začeli smo z delom, mnenje bomo pripravili do maja, kjer ga moramo sprejeti v odboru za zunanje zadeve in na plenarnem zasedanju. Popolnoma se strinjamo z glavno točko poročila, ki sta ga pripravila oba poročevalca sodelovali smo že z njima, sodelovala sta v živahni razpravi, ki smo imeli v Ekosoku. In strinjamo se glede več točk. Pozdravljamo komunikacijo Evropske komisije, kjer se priznava, da je kultura temelj za svobodo, za stabilnost in za trajnost. Kultura je pomembna za razvijanje cilja Evropske unije in to je, da širi mir, vladavino prava za vse ljudi. V tem smislu imamo tri poročila. Iti moramo še dlje. V besedilu imamo novo strategijo, sedaj pa moramo strategijo sprijeti in začeti izvajati z jasno strategijo in sijskim načrtom. Drugič, poudariti je treba pomembno vlogo kulture v zunani dejavnosti Evropske unije, ne samo kot orodje mehke oblasti in za gospodarski razvoj, ampak tudi kot orodje za spravo, za uvajanje miru in stabilnosti. Zato je treba kulturo vključiti v vsa zunanja pogajanja v okviru novih sporazumov s katerimi bo Evropska unija začela z novimi partnericami, ki spadajo pod državo AKP. Kultura mora biti četrti steber za trajnostni razvoj. Omenili smo že civilno družbo in civilna družba je zelo aktivna na področju kulture. Evropska unija pa mora še naprej razvijati in spodbujati razvoj civilne družbe na področju kulture. Petič, naš odbor poziva k ustvarjanju kulturnega civilnega foruma, ki bo ključnega pomena na regionalni ravni, kot tudi Evropski uniji, zato da lahko ti akteri in deležniki sodelujejo v celotnem procesu. In šestič, po mojem mnenju je nujno potrebno, da dobimo okvir in orodja za polno izvajanje strategije. To pomeni, tudi dodatna sredstva s tem, da financiramo pomembne programe, kot je Erasmus, obzorje 2020 in tudi druge. In še zadnjič, naložbe v kulturo so lahko vel, velika prednost za boj proti propagandi in diskurs v mednarodnih odnosih. Nujno potrebno je, da zagotovimo kulturne pravice in tudi svobodo umetniškega izražanja in da to vključimo v razsežnost človekovih pravic. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, ste mi dali besedo. Najlepša hvala za kratko predstavitev. skoraj na koncu smo že, vendar pa ne smemo pozabiti na komisijo. Želi komisija besedo? Očitno ne. Aha. Se opravičujem, izvolite. Morali bolj glasno povedati. Najlepša hvala, gospa predsedujoče. Sem vodja oddelka Generalitorata za kulturo. Zelo cenimo podporo Evropskega parlamenta in priznavamo vodilno vlogo, ki jo ima Evropski parlament pri pripravljanju, kar je bilo izjemno pomembno za napredek ključni koncept skupne komunikacije je, da imamo kulturno pot, ki vodi k boljšim mednarodnim odnosom. In to pomeni, da priznavamo vrednost kulturne raznolikosti, vzajemnosti, sodelovanja in vzajemnega razumevanja. Zato bi rad pomiril tiste, da, ki mislijo, da se bomo vrnili k staremu pristopu kulturne diplomacije. Ta komunikacija je utemeljena z vzajemnimi kulturnimi odnosi. Ne vem, če moji kolegi želijo kaj dodati. Izvolite. Yes, <laughs> veš. Čisto na kratko. Sem vodja enote za izobraževanje, kulturo in zdravje v Granada Kratu EFKO. V poročilu smo videli veliko pomembnih točk. Odstavek 28 je zelo pomemben, ker omenjamo ranljive skupnosti. In mislim, da je tukaj treba omeniti tudi krhke kontekste in okolja, krizna območja, ker vidimo, da je kultura veliko prispevala in ki predstavlja zelo pomembno orodje za krepitev skupnosti in razvoja in povezovanje humanitarnega z razvojnim vidikom. Hvala. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem strokovnjakom in predstavnikom odbora regiji in odbora za gospodarske in socialne zadeve. Najlepša hvala, da ste sodelovali v današnji razpravi. Elmar Brok je nažalost moral oditi. Julie Watt, v imenu Silvije Kosta, želite še kaj dodati? Uh, think... Mislim, da lahko rečem, da bi bila Silvija zelo zadovoljna z današnjo razpravo. Videli smo, da obstaja pravo sodelovanje med rešnimi skupinami in rešnimi odbori. To je zelo pomembno za naše delo. Vem, da smo vsi zavezani kulturi in ne smemo delovati izolirano. Kultura ne spada v pristojnost ene same inštitucije, ampak je del nas vseh. Mislim, da bi bila Silvi zelo zadovoljna z rezultatom za našo razpravo. Vem, da si je zelo prizadevala za sodelovanje z višnjimi poročevalci v Senci za oglučevanje predlogov sprememb. Rada bi se prisrčno zahvalila vsem strokovnjakom, ki so prišli lahko samo potrdim in pohvalim delo organizacije AEC. Pred kratkim sem bila povabljena tam spregovorim. Zelo sem bila ganjena, ko sem slišala, kako odlično delo opravljajo z begunci in z različnimi skupnostmi. Torej, najlepša hvala. Hvala lepa. Torej, končala bi z besedami Johannesa Rao, bivšega predsednika, ko pravi, da kultura ni smetana na torti, ampak je kvas v testu. To ne velja samo za notranjo kulturno politiko, ampak tudi za zunanjo kulturno politiko. In z več kvasa bi verjetno še izboljšali ta kolač. Torej, najlepša hvala vsem poročevalcem in tudi vsem predstavnikom komisije. Mislimo, da smo na zelo dobri skupni poti. Poročevalcema in poročevalcem v senci želim čim boljše posvetovanje, čim boljše kompromise vsakem primeru se vidimo zopet 3. maja na skupni seji. S tem pa bom zaključila skupno sejo in zopet otvoriti sejo odbora za kulturo. Če prav vidim, s tem prihajamo na deveto točko na dnevnem redu. Tukaj eh, gre za. Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah. Komisija je tukaj predlagala zelo obsežno zakonodajo, gre za 270 odstavkov, to ni malo. Pristojni odbor je ITRE s posebnimi pristojnostmi, ki jih ima INKO, mi kot odbor za kulturo pa bomo opravili mnenje. prosim vse, ki želite zapustiti dvorano, da to čim prej storite, zato da lahko nadaljujemo z delom. Poročevalec je gospod Malteze, ki mu bom kar predala besedo in prosim, mm, da ne prekoračite petih minut, ker imamo še dve točki pred sestankom koordinatorjev.